Uh, good afternoon, um, everybody. I hope you all had a good lunch. So Vsi lepo pozdravljeni, upam, da ste imeli prijetno kosilo. Torej, ponovno začenjamo s stankom. In tukaj nam je veliko čast, da bomo podansko zasedanje začeli z razpravo s komisarjem Moskovisijem. No, kar nekaj časa smo se dogovarjali, ampak smo res zelo veseli, da ste prišli na današnje srečanje. Torej, kaj je namen današnjega sestanka? To, da govorimo o napredku komisije pri programu dela in pa načrtu za upravljanje za leto 2017 za carinsko sodelovanje in pa za prihajajoče pobude na tem področju. Potem morda tudi izmenjava mnen o napredku pri zakonodajnih dosjejih, ki so bili že predstavljeni ampak še niso bili sprejeti. In morda še potem nekaj besed o prioritetah za leti 2017 in 2018. Torej, toliko za enkrat, sedaj pa beseda vaša, gospod komisar. Hvala lepa, gospa predsednica, gospe in gospodje, pa predsedniki in poslanci, najprej vam čestitam za izvolitev na mesto predsednice. Ja, res je nekaj časa trajalo, prej smo se dogovorili, ampak torej, tukaj bomo sedaj predstavili zadnje pobude za področje carin. Torej, veste, kako tehnično so ta pravila. Ta pravila so zelo pomembna na več ravneh. Včasih to premalo izpostavljamo, ampak ti mehanizmi so zelo ključni za našo varnost, torej boj proti terorizmu glede financiranja terorizma, potem glede varstva okolja, nadzora fitosanitarnih proizvodov in tako dalje. To lahko počnemo samo preko carinske kontrole. Mislim, da vse to igra zelo pomembno vlogo. In potem naprej, prav tako tudi na tak način lahko poglobimo mednarodno trgovino, krepimo trgovinske izmenjave. Torej, vsi skupaj smo potem vključeni v globalno trgovino in poskušamo pridobiti čim več gospodarskih uh, koristi. In vse to zahteva učinkovit carinski sistem. Nedavno smo videli, kako pomembno je to področje. Dosegli smo nov strateški okvir skupaj s Kitajsko, kjer smo vzpostavili carinsko sodelovanje za trgovino. Uh, To smo podpisali pred par tedni na vrhu EU Kitajska. Mislim, da ravno s toj trgovino lahko tudi pokažemo naše vrednote. Nekateri na drugi strani Atlantika sedaj želijo postavljati ovire, torej nekateri govorijo o protekcionizmu. No, ampak naši ukrepi na carinskem področju pa kažejo, da se zelo jasno zazajo za drugo pot, torej pot proste trgovine. Seveda, urejene trgovine, ampak um, jasno proste trgovine. Potem naprej, carine, carinsko področje je zelo pomembno za naše podjetja. Evropska komisija pred par leti pripravila študije in smo gotovili, da um, DDV in pa carine so zelo veliki problemi pogosto za podjetja. Če so MSP uspešni pri teh področjih, potem pridobijo veliko časa um, in so bolj uspešni. Prav tako so carine zelo pomemben del posodabljanja, ponostavljanja, dematerializacije postopkov, torej manj dokumentov, potem so te pomembne tudi za avtomatizacijo, za prost pretok in avtomatično izmenjavo dokumentov. Sedaj sem v zadnjih letih, naprimer na nizozemskem, večkrat videl, da se stvari spreminjajo, tudi v Franciji, na nizozemskem in vidimo, da so carine pod, pomemben mehanizem za posodabljanje sistemov na nacionalni evropski ravni. No, mi tukaj v Evropski komisiji pa seveda tudi mislimo na proračunski vidik carin. Carinski sistem mora dobro delovati. Um, če ne deluje dobro, potem je manj proračunskih sredstev. Tudi to je pomembno sedaj, ko se pogovarjamo o proračunu za naslednja leta. Torej, komisija sedaj pogovarja tudi o naslednjem večletnem finančnem okviru MFF. Pa še nekaj, carine so tudi pomemben umestnik za sodelovanje z svetom, torej drugimi državami. Torej sedaj se pogovarjamo s Turčjo. Prav tako torej smo poslali tudi stalnega predstavnika za sodelovanje s Turčjo, potem sedaj tudi govorimo o nove odnose z Združenim kraljestvom. In ravno carinsko področje je pogosto strateško področje, namreč to je zelo pomembno tudi pri Brexitu. Torej, to so številne pobude v širšem političnem kontekstu. To je del širših političnih torej, vprašanj. So pa carine um, in tehnični in politični vidik, torej oboje. Danes bi govoril predvsem o upravljanju carin. Tukaj imamo več pobud in v glavnem je to odgovor na dve resolucije parlamenta s tem v svesi naše pobude so vedno temeljene na isti predpostavki, torej da partnersko sodelujemo. Carinsko sodelovanje mora biti učinkovito. To je možno samo preko akterjev, ki so povezani preko vseh uh, ravni, torej najprej komisije in pa države članice, potrebujemo tudi torej, strateško sodelovanje in počinkovito izvajanje carinskih politik, potem sodelovanje med državami članicami, tako da zagotovimo operativno podporo, potem partnerstva med carinskimi organi in pa drugimi upravnimi organi, tako da se bolje zagotovi uh, večja varnost evropskih državljanov. Potem partnerstvo med gospodarskimi subjekti in pa carinskimi organi, tako da se spodbuja gospodarstvo, kajti včasih ljudje napačno mislijo, da so carine v bistvu carinska dejatva in nekakšna ovira. Pa to sploh ni res, to je spodbuda za boljše gospodarstvo. Sedaj pa še par podrobnosti. Najprej prvo, kar je relevantno za vas. Parlamentu pa svetu bomo pripravili eh, torej, poročilo, vedno na dve leti pripravljamo poročilo na podlagi naših izmenjav stališč. Torej, zakaj tukaj gre? Kot prvo, posredujemo informacije, potem tudi sporočimo zadnje informacije glede carinskega zakonika, kodeksa, prav tako pa tudi izpostavimo strategijo za naprej, tako da se lahko skupaj pogovarjamo o dolgoročnih carinskih strategijah. Pa še drugo, pripravljamo tudi kazalnike za spremljanje učinkovitosti, tako da vemo, kaj se dogaja na carinskem področju. Komisija sedaj dela na projektu učinkovitost carin, kar pomeni, da imamo več ključnih kazalnikov učinkovitosti, to bomo razvili, da bi lažje spremljali odločitve v praksi in tako bi lahko tudi prispevali k evropskem akcijskem načrtu in pa strategiji za obvladovanje tveganj. Tukaj torej, gre predvsem za večjo učinkovitost. Potem tretji vidik tukaj moramo zagotoviti enotno tolmačenje carinskih pravnih določb po državah članicah. Kot ste dejali, eh, pogosto se carinske politike raznoliko tolmačijo, kar pomeni, da ni torej enotnih pravil. To je nespremljivo v carinski uniji, torej na enotnem trgu. Zato bo komisija pripravila smernice za ustrezno izvajanje carinske zakonodaje skupaj z državami članicami in pa z gospodarskimi subjekti. Torej, to bi rad podaril. Gospodarski subjekti so tukaj zelo pomemben del. Tukaj pogosto tudi govorite o tem. Torej, ti gospodarski subjekti bodo vse skozi vključeni v sodelovanje. Potem naprej bomo še vedno nadgrajevali trenutne mehanizme posvetovanja s temi akteri. Imamo kontaktno skupino z gospodarskimi subjekti in prav tako bomo sodelovali preko drugih akterjev, naprimer gospodarski subjekti, komisija in pa upravni odbori oziroma upravni organi. Potem naprej IT sistemi. Tudi to je zelo občutljivo vprašanje za ta odbor. Torej, zakaj tukaj gre? Imamo številne izzive pri obvladovanju tvegan. Tudi varnost je del teh izzivov. To tem tukaj gotovo potrebujemo zelo poglobljeno razpravo. Preden sprejmemo odločitve za naslednji večletni finančni okvir. Torej, potrebujemo kratkoročne ukrepe. Države si različno predstavljajo uporabo IT sistemov, potem na dolgi rok potrebujemo res bolj enotno vizijo glede teh um, IT storitev in pa tudi zvezi s tem, kako povezati evropski sistem in pa nacionalne sisteme. Vemo, da so tukaj tudi določene proračunske molitve. Danes gledamo v dve smeri, torej predvsem na daljši srednji rok za IT sisteme predvsem želimo gotoviti, kakšna je bila dodana vrednost eh, takšne dodatne IT strukture in predvsem si želimo sinergij že obstoječimi agencijami, ki obvladujejo takšne IT sisteme. Potem pa še zadnje področje našega drevanja in tukaj končujem. Želimo krepiti sinergije z drugimi upravnimi organi in nacionalnimi in evropskimi organi. Naprimer, kriminal, terorizem, tukaj smo razvili sodelovanje z upravnimi organi, ki se okvarjajo z mejami, naprimer tukaj naprimer bi omenil Evropsko obmejno policijo. Potem pa še nekaj, prihodki. Tukaj bomo bolj tesno sodelovali z proračunskimi organi, namreč torej carinske dejatve so pomemben del sistema, enako kot DDV, enako kot potrošarine. Torej, mislim, da DDV ni nujno glavni vir za lastna sredstva in torej ni edini vir. In to bo tudi del širših pogajanj z drugimi akterji, z MFF. Skratka, gospa predsednica, gospe in gospode, upam, da bomo lahko nadaljevali odlično sodelovanje, tudi za ta v novem času um, predsedovanja, torej, gospa predsednica, za vse nas mislim, da je carinsko področje ključno za prihodnost Evrope. Tako da na vsak način moramo delovati partnersko in mislim, da moramo ukrepiti pritisk, torej pozitiven pritisk. Eh, tudi parlament to vse skozi počne in to je dobro, tako vsi pritiskamo države članice in morda tudi včasih komisijo, torej da storimo čim več v pravo smer. Torej, mislim, da eh, je prav, da gremo vsi v to smer. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar. No, vedno je težko z jeziki najprej beseda koordinatorem različnih skupin. Torej, najprej vaša vprašanja za komisarja. Andreas, ti si prvi. Hvala, gospa predsednica, gospod komisar. Zelo veseli smo, da ste prišli na današnje srečane v odboru INKO. Na plenarnem zasedanju smo govorili o številnih točkah, ki so zelo relevantne, ampak smo naleteli na številne kritike. Um, zaradi marsičesa smo živčni. Kaj ti, Evropski carinski zakonik se morda ne bo ustrezno uveljavljal? Mislim, da je tveganje za to precej veliko. In prav zato me nekaj zanima. Torej, na začetku ste govorili o teh vprašanjih, um, nekako ste se tega dotaknili, sedaj torej prosim še več podrobnih informacij. Kot prvo, v tem kontekstu moramo še enkrat povedati, da smo začeli postopek reguliranja carinskega področja leta 2005, takrat seveda niste bili komisar za to, ampak gledajte, najprej smo imeli posodobljeni carinski zakonnik leta 2011, nismo bili uspešni, potem smo šli še enkrat v to in potem sedaj naj bi v drugem poskusu bili uspešni, torej do leta 2020. Ampak v digitalnih sistemih, ki naj bi jih vzpostavili v državah. No, gledajte, tukaj smo v bistvu še vedno na ničli, nismo veliko dosegli po državah članicah. Če se pogledamo same učinke, rezultate, sedem držav od 28 ima 100 odstotkov prihodkov iz cenijskih dejatov, ampak v bistvu vsaka država želi svoje režime in to se mi ne zdi učinkovit pristop. To gotovo ne bo uspešno. Torej, kaj lahko storimo? Eno so finančna sredstva, ampak kaj lahko storimo za več, več za to, da bomo po državah ustrezno izvajali carinsko zakonodajo? Kako potem povezovati države? Morda bi z evropskimi sredstvi lahko podprli te države in pa bolj enotno izvajanje zakonodaje. In potem še, kaj pravno gledano lahko storimo, kako lahko sodelujemo državami, da odpravimo težave, ki še vedno obstajajo. Kaj ti morda veste? Tukaj imamo lahko sicer pospešene postopek v odboru, ampak če je en član proti, potem uh, gremo v običajni postopek in potem ne moremo več zapolniti te vrzeli, ki lahko še vedno morda obstaja. Torej, to ste moje dve vprašanje. In res, torej me skrbi, UCC morda ne bo začel delovati, kot smo to nameravali in to je lahko velika težava, kajti že sedaj bomo že drugič poskušali, pa morda ne bomo uspešni. Nikola. Hvala, Andres Nikola. Grazie Presidente, grazie al Commissario di essere con noi. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar, da ste prišli na današnje srečanje. No, morda to ni najbolj fascinatna razprava, ampak vedete, res je to zelo strateško pomeno področje, sploh za enotni trg v prihodnosti, pa tudi za mednarodno trgovino, je to ključno. Mislim, da je prav da tudi mi vidimo, da je to središče vašega razmišljanja. Par pripomp. Najprej smernice oziroma direktiva za sankcije in kršitve. Mislim, da potrebujemo načine, kako odpraviti te ovire. Olaf je, kot pravijo medarde medije, šele nedavno dejal, da imamo tukaj na voljo več milijard sredstev. preko carinskega področja. Tukaj mislim na primer samo na um, carinske dejatve od tekstila. Torej, teh je nekaj milijard in mislim, da se moramo lotiti tega vprašanja. Kar pomeni, da moramo spostaviti parametre, ki bodo omogočili to, da se lotimo tega vprašanja. Res podpiramo vaš pristop na vsak način. Ne želimo, da gradimo zidove, naš pristop je čisto drugačen kot pa pristop tistih na drugi strani Atlantika, ki so za zidove. Ne, mi smo za trgovino. Prav tako pa smo tudi za ustrezna pravila, predpise pri trgovini. Prav zato, gospod komisar, mislim, da potrebujemo nujne odgovore na ta vprašanja. Moramo pogledati carinski zakonik, to mora biti prednostna naloga za vse nas in moramo gotoviti, kakšne politike so relevante za to, da zaščitimo trg pred vsemi ponarejenimi izdelki, naprimer ti izdelki se pojavljajo torej, ob našem gospodarstvu in to tudi potem ogroža delovna mesta. Much, Nikola. And... Hvala, Nikola. Ikara. Hvala, dobrodošli, komisar. Par vprašanj bi spostavil. Najprej pošiljke za nizko vrednostjo. Glede na UCC delegirani akt, ekspres pošiljke niso več izpostavljene porastalnim postopkom po koncu prehodnega obdobja. Ampak v okviru Brexita pa se govori o teh pravicah in torej tukaj obstaja sinergija. Mislim, da sedaj komisija želi poročevati to vprašanje, kako je sedaj s tem. Z vizika potrošnika, mislim, da potrošniki se pogosto ne zavedajo teh vprašanj pa različnih stroškov, zato me zanima, kako je s tem. Potem še drugo, ponovno pošiljke z nizko dodano vrednostjo, ampak z nizko vrednostjo, ampak glede e-trgovine, gledajte, veliko voljivcev me sprašuje, ja, gledajte, sam sem kupil nekaj eh, na spletu, iz ZDA naprimer, ampak to se, torej, pokosto zgodi in potem, ne vem, če je pošiljka, naprimer, vredna več kot 150 evrov, potem se uvoz, torej, zaustavi na carini in potem se pokosto zgodi, torej oklopljeni, dobijo potem tudi pismo carinskih organov in potem včasih um, tudi ne vedo, ali je dobil carinski organ ali pa represivni organ, torej policija. Torej, v bistvu to pomeni, da te obravnavajo kot um, podjetje, moraš potem plačati različne globe za v bistvu zelo majhne pošiljke, ne vem, torej za 150 evrov. To je lahko velik problem. Tukaj to gledam tudi v kontekstu Brexita. Zdaj smo še v carinski uniji, upam, da bomo še vedno ostali v neki obliki kot Združeno kraljestvo. Ampak če ne bomo, kaj pa potem? Potem bo to pomenilo marsikaj, naprimer veliko takšnih čezmenih pošiljk, tudi darila in podobno. Potem bodo to uh, vse vključevali v ta de minimis pravila. Ali komisija razmišlja o tem? Ne samo glede eh, Združeno kraljestvo, ampak tudi na splošno, torej ali bi lahko nekaj naredili glede teh pravil. Kajti, če ne, potem bo e-trgovina problem, tako za uvoz kot izvoz. To bo v bistvu potem popolnoma blokirana trgovina zaradi vseh teh de minimis pravil, tudi med EU in pa UK. Kaja Hvala, Kaja Alde. <clears throat> Thank you. Hvala. No, veliko govora o carinski uniji. Kako poskrbeti, da bo ta dobro delovala? Mislim, da predvsem potrebujemo evropski elektronski carinski sistem sem pa gotovila, da tukaj ni pravega napredka pri tem IT sistemu, torej pri, torej pri tej informacijski tehnologiji. In to lahko potem zaustavi napredek pri carinske zakoniku nasplošno. Torej, kakšne ukrepe sedaj sprejema Evropska komisija za to področje, da bi zagotovili, da imamo enotne IT sisteme za carino. In še, kaj bo komisija storila za to, da bi poskrbeli za to, da bo carinski zakonnik pravočasno uveljavljen. Potem pa še sankcije in pa kršitve carinske zakonodaje. Že kolega Danti je to izpostavil. Namreč oblikovali smo poročilo v parlamentu s tem v zvezi. In sedaj se je ta predlog nekje zaustavil v svetu torej komisija ni umaknila predloga, kolikor vem, ampak kaj pa so naslednji koraki, kako bomo sedaj šli naprej pri tem, tako da bi imeli poenoteni sistem. Hvala. Thank you very much, uh, Kajan and uh, Dennis de Jong for the GUE. Hvala, Dennis de Jong. GUE. Hvala, Annelin. Dopol, da me ne bilo za to čestitke za izvolitev uh, za predsednico tega odbora. Uh, Troje bi omenil kot prvo. To je že omenila kolegica iz Alde. Posodobitev UCC-ja. Cilj tega je bil to, da bi imeli torej, nekakšen centraliziran sistem, e-sistem, ki bo deloval. In ja, vidimo zamude, vse skupaj zelo dolgo časa traja. In morda ne bo nič iz tega, ker informacijska tehnologija ni na voljo. In ja, se strinjam s tistimi, ki pravijo, da moramo to pospešiti, gospod komisar. Potem, kot drugo, uh, odobreni gospodarski subjekt. Tukaj imamo dva trenda. Na eni strani poslovne že pravijo, ja, gledajte, tukaj obstajajo številni postopki, zato da nekdo postane odobreni gospodarski subjekt, torej da bi imeli manj kontrol pri uvažanju blaga v EU. Po drugi strani pa pogosto pravi, da je vse odvisno od eh, transakcij. In to pomeni, da je na koncu dodana vrednost eh, precej majhna, sploh za podjetja. Vem, da bo tukaj kmalo na voljo pilotni projekt, ki bo nekoliko izboljšal situacijo za odobrene gospodarske subjekte, torej tako bi dodatno ponastavili postopke. Ampak moram reči, da tudi v naši državi je kar veliko korupcije s tem v zvezi, sploh naprimer na področju carinskih storitev. In zato potrebuje tudi ustrezen pregled, kontrolo znotraj vlade, tako da bodo politike ustrezno izvedene. Torej, ali boste začeli s tem pilotnim projektom, da bi povezali oba trenda, torej več političnih ukrepov za integriteto carinskih organov in pred drugo strani boljšo ponastavitev za odobrene gospodarske subjekte. In če bomo imeli ta pilotni projekt, kaj to pomeni? ali bodo podjetja lahko pri tem sodelovala, investirala v ta pilotni projekt, ali lahko še vedno potem delajo na tej podlagi, ali pa je to pač nek projekt in potem na koncu projekta um, bomo šli ponovno iz izhodišče točke naprej, iz ničle. Pa še nekaj, kot pravi podjetja. Komisija pripravlja smernice, te so bile dobre, to je v redu, torej včasih um, je odpor tukaj pričakoval manj kot pa to, ampak vendarle kako zagotoviti ustrezno pravno gotovost. Te smernice so pravno nezavezujoče, potrebovali bi nekaj bolj pravno zavezujočega. Tega še nijemo. Mislim, da moramo poskrbeti za to, da bodo vse države izvajale neke standarde. Hvala. Thank you very much, uh, Dennis. And then, uh... Hvala, Dennis. Ana Marija. Hvala, Andrej. Hvala lepa. Torej, um, zelo ocenimo vaše pripombe glede tega, da morajo biti carinski organi centralizirani oziroma da moramo poskrbeti za dobro delovanje enotnega trga. Potem omenili ste strateško vizijo ter pa Brexit, vse to je pomembno glede reform. Zato me zanima vaše stališče glede reforme, glede Turčije tudi, na primer. Kako gledate na partnersko sodelovanje z njimi in pa um, kako gledate na potencijalne goljofije? Prav tako mislim, da je pomenila tudi varnost državljanov glede prehranskih izdelkov. Pa še nekaj bi omenila razpravo iz sveta eh, glede digitalne knjige. Parlament je tukaj z veliko večino glasoval za, torej 590 za, um, samo nekaj je bilo proti. Torej bili smo za to, da bi uskladili standarde za DDV za uh, e-knjige, za digitalne knjige. Uh, Ampak ena država pa je to posebej to blokirala v svetu, kar pomeni, da bi imeli minimalni DDV 15 odstotkov za digitalne knjige in pa 5 odstotkov minimum za objavljene knjige, torej fizične knjige, ki so torej publicirane. Mene zanima, kako um, razmišljate o teh točkah in kaj boste naredili. Hvala. Yeah, Hvala, Ana Marija, sedaj pa Marija Grapini. Thank you very much. Uh, thank you. Hvala lepa. Gospod komisar, ne vem, zakaj ne moram govoriti romunsko, ampak kako, a lahko? Dobro. Sem tam grižorat. Eh? It's translation? Ja, ok. Sem tam grižorat. Eh? Ali imam eh, tolmačenje? Da, dobro. Ja, prišlo je do zamude pri izvajanju sistemov IKT v različnih državah članicah. Že leta 2016 smo vedeli, torej ko je bil eh, uveden nov carinski zakonik, je prišlo do zamud pri izvajanju IKT sistemov v različnih državah članicah. Ampak, če želimo učinkovite transakcije, potem bi morali ti sistemi dobro delati. Delujoče sistemi IKT so zelo pomembni. Ne nazadnje je tu, to tudi faktor zniževanja stroškov in pa eh, faktor, ki niža tveganja za gospodarstvo. Leta 2017 je elektronska, um, je skupina za elektronski nadzor meja objavila poročilo, da določbe iz tistega leta spoh eh, več niso primerne, veljavne. Eh, rekli so, da ne bomo mogli izpolniti roka do leta 2020. Kaj boste naredili za to, da boste zagotovili varnost državljanov, da boste lahko izvali te ukrepe? Kako bomo lahko s tem nadaljevali tudi po letu 2020. Tako da se ne bo vse skupaj zavleklo za 3, 4 ali pa 5 let. To je vprašanje, ki mi ga večkrat zastavlja tudi predstavniki gospodarstva. Hvala. Gospod Safranik. For your information, you mentioned... Hvala lepa, gospod komisar. Omenili ste potrebo po lastnih virih. Eh, ja, tukaj se strinjam z vami. Podpiram cilj komisije, da bi imeli več lastnih virov. Istočasno pa vemo, da je obdavčevanje v pristojnosti nacionalnih držav. In zato tukaj obstaja izziv, da ne bi povečali davčnega bremena za naša podjetja in pa naše državljane. Zato me zanima, kakšno je tukaj vaše priporočilo, kako boste zagotovili, da bomo imeli dovolj lastnih virov in da se ob tem ne bo povišala stopnja obdavčevanja. Hvala. Želiš še kdo besedo? Če ne, bi tudi sama želela zastaviti vprašanje, ki se povezuje s tem, kar je vprašala Marija Grapin in sicer gre za povezavo med odsotnostjo sistemov IKT in pa zagotavljanje varnosti za naše državljane. Pomembno je, da lahko zagotovimo varnost našim državljanom. In pa drugič gre za vprašanje v zvezi z Brexitom, Torej, kot je rekel Dan, upam, da bomo dobili nek določen odnos z Združenim kraljestvom. Ampak, če se to ne bo zgodilo, ali menite, da bo Evropska carinska unija lahko. Kakšne bi bile posledice te prekinitve toka trgovine med Združenim kraljestvom in pa Evropsko unijo. Hvala za vsa ta vprašanja. Skušal bom odgovoriti na kar največ vprašanj. Prvič, kako namerava komisija poskrbeti za vzpostavitev v sistemu IKT? In kaj se bo zgodilo, če bo prišlo do zamud? Ja, zavedamo se, da bo treba sisteme vzpostaviti do leta 2020. Eh, to predstavlja seveda velik pritisk za države članice in za komisijo, pa tudi za predstavnike gospodarstva in trgovine. Eh, ta sektor že poroča o težavah, ki jih eh, imajo za temi novimi sistemi. Komisija za to skupaj za državam članicam se predstavlja z državami članicami se posvetuje o, o izvedljivosti teh novih IKT sistemov. Um, lahko, da bo prišlo do zamud, ampak eh, verjetno bo pa vseeno večina teh sistemov že vzpostavljeni do leta 2020, ko poteče rok. Seveda bomo parlamentu poročali o kakršnih koli odločitvah v zvezi s tem. Potem naslednje vprašanje. Kakšen je tukaj napredek? pri definiciji arhitekture eh, IKT držav članic. Tukaj smo z delom začeli že v prejšnjem stoletju, kot ste omenili, prišlo je do velikih zamud. Leta 1998 se je začelo to delo z novimi um, računalniškimi sistemi vstopa, eh, potem smo dobili še sist dve. Ja. Entirely new uh, ambitious projects. Imeli smo tudi veliko ambicioznih eh, UCC sistemov. The end date of 2020 Uh, for the completion of the electronic systems uh, has always been uh, torej um, uh, ta sistemi ki jih je prinesel carinski zakonik unije so bili vedno zelo kompleksni uh, zato so bili potrebni novi IKT sistemi po celotni evropski uniji In večkrat je pač prihajalo pri tem do zamude. Harmonizacija podatkov, tudi to je pomembno za interoperabilnost in pa poenostavitev, to spet predstavlja težave, zase ko gre za posodobitev obstoječih sistemov. Kar se tiče avtomatizacije, tega pa smo opravili že večino dela. In v glavnem gre pravzaprav samo za posodobitev obstoječih sistemov ali pa za dokončanje manjkajočih aplikacij na nacionalni ravni. Čaka nas torej še kar nekaj dela, dosežen je bil napredek. Trenutno situacijo sedaj analiziramo in poročali vam bomo o izidu teh analiz. Kakšni so načrti komisije za boj proti prevaram na področju DDV-ja? Eh, v okviru carinskega postopka 42. Ja, poznamo te primere prevare. Vemo, da kriminalne združbe uvažajo eh, izdelke v, v Evropsko unijo, ne da bi pri tem plačali davek na dodano vrednost, to seveda predstavlja izgubo. Uh, In moram povedati, da komisija že dolga leta povdarja, da bi države članice uvoza morale okrepiti svoje carinsk, svoj carinski nadzor, morali bi vedeti, komu dovoljujejo takšne postopke, morali bi uvesti ustrezne kontrole na zunanjih mejah. Na ta način bi lahko veliko hitreje odkrili DDV prevare. In uh, potem. Uh, tudi ne bi bile možne takšne prevare in kršitve. To bi tudi poenostavilo življenje naših podjetij na enotnem trgu. No, um, gospod Danton eh, je tudi vprašal o e-trgovini. E-trgovina je lahko pomembno gonilo za gospodarski razvoj. Komisija meni, da bi morali olajšati e-trgovino in s tem povezane postopke. No, istočasno pa imamo seveda veliko ponarejenih izdelkov, imamo vedno več terorističnih dejanj in zato morajo carine ob tem, ko omogočajo trgovino, tudi poskrbeti za varnost, za zaščito. Eh, in treba je zagotoviti enakovredno izhodišče med eh, evropskimi in neevropskimi trgovci. Eh, komisija sodeluje na platformah v mednarodnih organizacijah. Želimo si takšnih rešitev, ki bi omogočile mm, nek pravičen nadzor nad e-trgovino, ne da bi ob tem povzročali nerazumna neravnovesja nedavni predlog, ki je bil podan v zvezi z DDV skupaj z izvajanjem carinskega zakonika, bo ponudil nekaj več eh, celovitih rešitev za soočanje s temi protislovnimi izzivi. Kakšen je odziv komisije na preiskavo OLAFA o velikih eh, obsežnih primerjih prevar Eh, na področju DDV-ja, ko gre za uvoz v eh, Združeno kraljestvo, torej gre za kršitve eh, člena 42. Do teh prevar prihaja že dolga leta, ne, da bi se proti temu ustrezeno ukrepalo. Če bo do ti sumi potrjeni, potem ja, možno je, da ti izdelki tudi seveda prispevajo k sivi ekonomiji v Evropski uniji. Boj proti prevaram na področju DDV je prednostna naloga komisije in jaz bom predlagal nov predlog, s katerim bi želeli uh, posodobiti naš sistem DDV-ja. Zdaj je vprašanje, gospod Koracij, pred glede Carinske unije. Torej, kaj se je zgodilo? Pred nekaj meseci je komisija podala smiselen predlog, tako da bi prepustili državam svobodo, da določijo znižene stopne DTV za publikacijo na spletu, tudi za e-knjige. Torej, moram reči, da sam raje berem knjige v tiskni obliki in pa časopise v tiskni obliki, ampak se pa zgodi, da tudi preberem spletni časopis ali pa, ne vem, spletno knjigo, torej knjigo na internetu. Torej, potrebujemo enaka pravila, za elektronsko in pa ne elektronsko. To se mi zdi smiselno. V bistvu vsi tudi v svetu to priznavajo in ta predlog se je zdel zrev za to, da dosežemo dogovor. Ampak potem pa je novi češki minister to zavrnil. No, mislim, da tisto, kar je on povedal, ni bilo nobene zveze s to konkretno temo. To je bilo nekaj čisto drugega, v bistvu gore v nekem drugem pilotnem projektu. Z odstopanjem je bilo to povezano. Torej za obrnjeni davčni mehanizem, reverse charge. Um, komisija ni proti takšnemu odstopanju, ampak ne želimo pa, da to postane stalni režim. Ker to pač ni dober pristop za čezmeni DDV. Torej, mi si želimo učinkoviti, bori, učinkovito boriti proti goljofijam na enotnem trgu. Torej, razlog je bil nekaj čisto druge. In potem je nizozemski minister, tudi kolega Diseblum, zelo odločno se odzval na to in se strinjam z njim. Torej, ko je projekt smiselen, razumen, ko gre za prosto trgovino, za prosto gospodarstvo ali pa prosti pretok informacij, komunikacije, ko imamo širok dogovor, potem res nima smisla, ni pravice za to, da se blokira takšen predlog. Zato res komisija tega ne bo kar pustila. Tega. Torej, večkrat smo se že zelo odločno zvali pred tem. Tukaj so številni akteri dejali, da je ekonomija cen zelo odvisna od ukrepov, o katerih sedaj govorimo. Torej, ja, razumem, nekatere države imajo svoje interese, to že, ampak. Torej, da pa potem kar blokiraš cel dosje, ker imaš v bistvu problem z nečim drugim. Ta dosje je pa čisto v redu in je v redu za vse. To pač ni ok. To ni dober pristop um, niti v tej pristojnosti, niti v prejšnji vlogi mi to ne bilo všeč torej ne vem, ko sem bil v francoski vladi in podobno. Torej, to ni dober pristop. Zato smo bili zelo pretreseni in tega ne bomo kar pustili ob strani. In potem naprej. Potem se vračam preostalim vprašanjem. Kako bo komisija zagotovila bolj poenotene in eh, interoperabilne IKT sisteme? Komisija se že dal časa prizadeva, da bi poenostavila sistem polne avtomatizacije carinskih postopkov, tako da bodo države članice lahko ukorporirale um, evropske IKT sisteme v svoje lastne nacionalne sisteme. Mi smo razvili modul, ki je usklajen tudi z. Uh, mednarodno ravnjo. Na ta način bomo lahko zagotovili, da bo naš eh, sistem usklajen z eh, mednarodnimi sodobnimi sistemi. Razvijamo tudi vsa evropska orodja, recimo poseben portal, potem tudi um, tako imenovani single window environment. kjer bomo lahko mm, zbrali vse podatke o evropskem gibanju proizvodov, čezmenem gibanju proizvodov. S tem se bomo ukvarjali tudi z, v oceni vpliva pri večletnem finančnem okviru, naslednjem večletnem finančnem okviru. In to me privede do vprašanja, ki je bilo postavljeno v zvezi z lastnimi viri. Torej, gospod Monti je pripravil to poročilo glede lastnih sredstv, tudi komisija in parlament. Smo pri tem sodelovali in gospod Ferhofstadt je bil vodilni akter parlamenta. Torej, to mislim, da je dobra škatla za roden, torej možnosti, mehanizmo za to področje. Mislim, da bi to lahko vključili tudi v naše večletne načrte. Obenem seveda ne želimo povečati fiskalnega bremena, želimo dejanska lastna sredstva. Torej, da ne bo vse samo prihajalo iz nacionalnih prispevkov. Sedaj moramo gotoviti, kaj lahko storimo kakšne vire lahko konsolidiramo, katere lahko na novo spostavimo. Sedaj tukaj ne bi česa posebej spostavila, ampak DDV je, mislim, da je odličen instrument, odlično orodje, ampak lahko bi še kaj drugega izboljšali. Torej, to se lahko pogovorimo z vami in pa z odborom Ekon. Strict, um, for, for, um... Zakaj so pravila tako stroga za ekonomske operaterje. Ja, um, ta omogočajo poenostavljene carinske postopke za ekonomske operaterje, ki izpolnjujejo določene pogoje. Trenutno je nemogoče imeti izjemo od EMS in EXS. There is a lot for security and safety risk analysis before the Pravzaprav moramo napraviti varnostne analize še preden izdelki stopijo na naše teritorije. Eh, razmišljamo pa tudi o možnostih poenostavitve. Lahko bi imeli tudi kontrole temelječe na sistemu. Tako da bi imeli več to vrstnih kontrol torej kontrol temo, temelječih na sistemu. Kakšna je dodana vrednost eh, tega carinskega zakonika? Ja, gre za koristi moderniziranega carinskega kodeksa. Ta svežen omogoča poenostavitev zakonodaje na tem področju, potem upošteva tudi razvoj politik. Uh, gre za ponastavitev carinskih postopkov, avtorizacijo operaterjev, gre za zmanjšanje administrativnih bremen, za ustvarjanje okolja brez dokumentov, potem sledanje horizontalnim politikom, politikam, recimo digitalni agendi in pa agendi za spodbujanje SME-jev. SME Skratka, želimo skupek informacijskih orodij, ki bodo delovala po celotni carinski uniji. Res je torej zelo ambiciozen okvir. Potem uvoz izdelkov z nizko vrednostjo. Ja, moramo avtomatizirati postopke, da bi pospešili e-trgovino in jo napravili bolj enostavno. O tem se že pregovoril. Gospa Kalas je vprašala, kakšno je trenutno stanje pri predlogu za direktivo o Union Legal Framework for Customs uh, Sanctions and Infringement, torej um, zakonodajni okvir za kršitve pa sankcije. Hvala lepa vam za delo pri tem doseju in ko je torej pravo poročilo za sankcije in to je pomemben korak pri napredku pri tem doseju. We agree with the majority of them, uh, even if the commission is continuing to examine them carefully. Uh, Um, as you are aware. Ja, kot verjetno veste, uh, je bil dosežen, oziroma je bil dosedaj, je bilo dosedaj težko doseči napredek v svetu, še mi žal menijo, da je to njihova nacionalna pristojnost. No, Novembra lani je 9 držav članic jasno izrazilo, da želijo še naprej razpravljati o predlogu, 12 držav članic pa je temu močno nasprotovalo iz različnih vzrokov. Komisija meni, da ni nobenega razloga za to, da bi umaknili ta predlog. Saj do sedaj sploh ni bilo razprav o samem besedilu, vsaj ne člen za členom in pravzaprav zdaj pričakujemo, da bo tudi plen, vaša plenarna sestava glasovala o tem. Euh, Sedaj seveda želimo, da se pripravijo smernice skupaj z gospodarskimi subjekti. Te smernice res niso pravno zavezujoče, ampak vseeno, če države ne spoštujejo zakonodaje, pa potem sprožimo postopek zaradi kršitve, potem pa Turčija. No, še vedno delamo na tem. Torej, kot rečeno, se prej omenil našega novega predstavnika za Turčijo in smo vse skozi na voljo, da poskušamo izboljševati naše carinsko sodelovanje, kot tudi gospodarsko sodelovanje na splošno s Turčijo. Potem pa še Brexit, gospod predsednica. No, se ne rečem, da ne želim govoriti o tem. Pogajanja so se začela pred dvima dnjoma sedaj nekako se je vzpostavila okvir, torej nekakšna časovnica. Začetek je bil kar v redu, torej vsaj dogovorili smo se o časovnici, torej o pristopu. Ampak, no, težko sedaj izpilimo neke sklepe. Bomo videli, kako se bodo dejansko začela pogajanja. Torej, tukaj um, še ne bomo kar tako govorili o carini, ampak že tako bomo govorili o zelo kočljih polemičnih vprašanjih. Torej, na tak način mislim, da bi tukaj morali zelo aktivno delati. Sveda pa moramo vseeno zagovarjati naša načela, načela 27 držav, članic Evropske unije. Je pa treba poštevati, kar pravi britanska vlada. Oni želijo iti ven iz Evropske unije, ampak obenem pa moramo postaviti v spredje enotni trg in potrebujemo meje, ki so trdne, ampak obenem pa tudi je treba poštevati specifični položaj med, torej Združeno kraljestvo ne bomo imeli kar ne vem, neke eh, meje med severnom in pa eh, drugim delom Irske. Skratka, na vsak način bomo sodelovali z Združenim kraljestvom, torej omogočili bomo izstop iz Evropske unije, ampak še vedno želimo ohraniti čim bolj tesne prijateljske odnose z njimi. Na vsak način. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar, za te odgovore. No, ne vem, ali kdo želi še kaj dodati. Spoštovani poslanci, kolegice, kolege. Ne, v redu. Torej, hvala lepa, da ste prišli, gospod komisar, veliko sreč in uspeha pri vašem delu prihodnosti. Hvala lepa. Okay, um, I think we can move on now to our next item. Tako sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Gre za predstavitev komisije sveženo skladnosti. Besedo dajem komisiji, z nami je gospa Infrit, namestnica generalnega direktorja ali direktorice, ki bo predstavljala ta svežen. Izvolite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 enotni digitalni portal in pa za akcijski načrt za krepitev mreže Solvit. Naj začnem pri prvi točki. Tu je bilo namreč precej nesporazumov. Torej, smit je možnost, da zahtevaš informacije neposredno od akterjev na trgu, zakaj to potrebujemo, zato ker podjetja menijo, da pravzaprav komisija ni dovolj hitra pri soočanju z ovirami na trgu, težko identificirati, ali gre za kršitve pravil, ali gre za kakšne druge ovire in še zlasti je to problematično v čezmejnem kontekstu. Pogosto tudi države članice nimajo teh informacij, ali pa nimajo inštrumentov za to, da bi prišli do teh informacij. Smit je torej poizkus, da dobite informacije, ko jih potrebujete, zato če želite ugotoviti, ali prihaja do slabe delovanja notnega trga, ali prihaja do kakšnih kršitev. Ne gre za novo obvezo poročanja, ampak gre za usmerjene ad hoc zahteve po točno določenih informacijah. Združenja evropskih potrošnikov so pozdravili takšno možnost, eh, saj menijo, da bi na ta način trg bolje deloval za naše potrošnike in pa naša podjetja. Tukaj seveda vstajajo določeni pomisleki, recimo administrativna bremena. Mi smo izredno previdni, kajti v našem generalnem direktoratu smo odgovorni tudi za podjetja. Zato smo bili pozorni, da smo vzpostavili orodje, ki ne predstavlja velikega administrativnega bremena za podjetje. To bomo upoštevali samo v točno določenih primerjih, kjer gre za visok gospodarski učinek, kjer je eh, edini način, da, da podjetje dobi te informacije, eh, kjer podjetje na drugačen način ne more priti do teh informacij. Prak je pravzaprav precej visok, potrebujemo formalno odločitev komisije, zato da lahko uporabimo to orodje. Prav tako pa je pomembno, um, informacije uh, morajo biti na voljo v podjetjih, zato da lahko dostopamo do njih. Zato podjetja ne potrebujejo dragih svetovalnih podjetij, zato da nam da na voljo informacije, ki jih potrebujemo. Še en pomislek je ta, da to daje komisiji nova pooblastila. Smet je informacijsko orodje, ki ga lahko uporabimo v kontekstu obstoječih mehanizmov izvajanja, torej v postopku zagotavljanja kršitev. SMIT ne bo vzpostavljal novih postopkov do podjetij, torej postopkov izvajanja. Podjetja so še vedno tista, na katera se obrnemo, ko gre za postopek ugotavljanja kršitev. Je pa res, da če bo prišlo do kakšnih strukturnih problemov zaradi najdenih informacij, bi to lahko privedlo do novih regulativnih rešitev ali politik, če bi se izkazalo, da gre za širši problem, ne pa samo za posamične primere. Ampak to ni glavna tarča, Glavni cilj je, da bi nam to pomagalo pri izvajanju, gre za posodobitev eh, zmogljivosti zbiranja informacij, podobno kot pri, in, pri politiki konkurence, kjer eh, komisija izvaja eh, protikartelni nadzor. Torej, tukaj smo našli navdih za to novo orodje. Preučili smo, kako torej, delujejo zadeve na področju konkurence gre za to, da želimo izboljšati delovanje enotnega trga. V komisiji smo pozdravili pristop partnerstva skupaj z državami članicami. Smit je zamišljen kot postopek, kjer bi komisija in pa države članice v partnerstvo izvajale pravila enotnega trga. Vsakašna odločitev komisije o uporabi smita eh, bo sporočena državi članici. Predlog predvideva tudi mehanizme za deljenje informacij med komisijo in pa državami članicami. Če bo zahteva po informaciji če bo torej, zahtevi po informaciji sledil postopek zagotavljanja kršitev, potem uh, mora o tem uh, biti obveščena tudi država članica, razen če gre za občutljive poslovne skrivnosti. Tudi to je treba izpostaviti. Podjetja se ne smejo bati da bodo razkrite njihove občutljive poslovne skrivnosti komisija ve, kako obravnavati takšne občutljive informacije. In pa še zadnje vprašanje v povezavi za SMIT. Zakaj sankcije, zakaj predvidevamo um, kani? Sankcije in globe predvidene so kot nekakšna spodbuda. To smo se naučili iz politike konkurence. Ehm, biti, obstajati mora neka usporednica z obnašanjem, ki ga želimo tukaj eh, spodbujati. Sam inštrument po sebi ne pomeni avtomatsko, da je prišlo do kakšne kršitve. Eh, možne tudi mehanizem prostovoljnega sodelovanja, tudi tukaj imamo visok prak. Če bi želeli eh, komorkoli naložiti globo ali sankcijo, bi morali imeti tri sporočila komisije, najprej o uporabi smita, o formalni preiskavi in pa o sankciji. Uh, Eh, torej gre za kompleksno odločitev, ki jo mora sprejeti komisija in zato mora biti to res upravičeno. Kot pri konkurenčnem pravu menimo, da bo teh primerov malo, ampak ti primeri bodo pomenili veliko razliko za enotni trg. Gre torej za um, sredstvo, sredstvo v sili, uh, Urodje, ki ga imamo na voljo za izvajanje notnega trga, videli smo, da to na področju prava konkurence deluje in to je nekaj, kaj bi želeli uveljaviti tudi za enotni trg. Toliko smit. Enotni digitalni portal, drugi del tega svežnja. Odkot izhaja ta predlog? Ta predlog je prišel iz Evropskega parlamenta, tudi strani organizacij podjetij, 17 držav članic je to želelo, eh, potem tudi platforma Refit, razna združenja, civilna združenja. Vsi so pozivali k nekemu mehanizmu, ki bi omogočil državljanom in podjetjem, da bolje izkoristijo koristi enotnega trga. Gre torej eh, za zapolnjevanjem vrzeli pomankanja nacionalnih informacij, eh, pomembna je tudi kakovost informacij, pomembna je pomoč, podpora, ki je tukaj na voljo, potem vprašanje, kako sploh najti določeno informacijo, kajti tukaj pogosto več ne vidiš eh, gosta zaradi posamečnih dreves. Eh, torej, potem Tu so predvideni točni postopki za pomoč, zato da najdeš ustrezne informacije. Gre tudi za informacije o čezmejni uporabi. Um, In gre za to, da bi na tem portalu, portalu lahko tudi bolje vedeli, kakšne ovire obstajajo na enotnem trgu. Torej, namen tega inštrumenta je, da bi državljanom in podjetjem ponudili enostaven, nediskriminatoren postop, pristop o nacionalnih in evropskih postopkih glede skladnosti za pravili in pa gre za eh, mehanizme moči, za to, da bodo lahko oboji izvajali svoje pravice, ki jih nudi enotni trg kakšna je dodana vrednost v primerjavi z obstoječimi inštrumenti. Gre za časektorski pristop, osredotočenje na uporabnike. To mm, preprečuje podvojevanje in pa zapolnjuje vrzeli na področju spletnih informacij. Torej gre za nekaj podobnega EU-ladi, to želimo spodbuditi v državah članicah, pa tudi v čezmajnem kontekstu. Želimo tudi okrepiti kakovost informacij, povečati njihovo dostopnost. Uh, Želimo, da bi vsi postopki bili možni tudi na spletu in želimo čez, omogočiti polno mm, dostopnost tudi v čezmenem kontekstu. Tehnično gledano je to stran z eh, brskalnikom, povezuje nacionalne in pa evropske spletne strani. In eh, imeli bomo tudi mehanizem za povratne informacije uporabnikov, na ta način bomo merili kakovost naših storitev in pa stanje enotnega trga. Imeli bomo torej tudi povratne informacije o tem, kje še obstajajo ovire na enotnem trgu. Pravno gledano želimo s tem predlogom državčanice zavezati naj dajo na voljo informacije o nacionalnih pravilih, ki so pomembni za mobilne državljane, za mobilna podjetja, za čezmejna podjetja. Gre za 13 ključnih postopkov, ki bodo na voljo na spletu in uh, res boste lahko uh, preko tega portala imeti možnost dostopati tudi informacije neke druge države, uh, moramo imeti nediskriminatoren pristop tudi za nenacionalne uporabnike. Potem gre tudi za načelo only once za najpomembnejše postopke, čezmejne postopke. Državljani in podjetja ne bodo več podvajali informacij in dokumentov. Prav tako bomo imeli določene kriterije za kakovost informacij, za kakovost eh, storitev pomoči in imeli bomo tudi pojasnila postopkov. To bo na voljo ne samo v jeziku države članice, ampak tudi v drugih jezikih. To je torej ta enotni digitalni portal. Naši državljani bodo lahko tako imeli več koristi od enotnega trga. In pa še zadnji element iz tega svežnja, Solvit. Verjetno to že vsi poznate. Solvit smo predstavili v odboru IMCO 13. junija leta 2016 pred enim letom. Solvit sedaj praznuje uh, eh, 15 let svojega obstoja in imeli smo več kot 17 tisoč primerov in več kot uh, 3000 eh, primerov smo tudi rešili. Um, to je torej velik uspeh, ki ga želimo sedaj še nadgraditi, želimo v našo mrežo vključiti še več podjetij. To sedaj eh, uporabljajo naši državljani, želimo pa, da bi tudi podjetja to mrežo bolj učinkovito uporabljala. Zakaj je cilski načrt za krepitev Solvita? Ja, jasno je, da tukaj obstajajo neki politični razlogi ko smo objavili strategijo za enotni trg oktober 2015, smo napovedali, da bi želeli okrepiti orodja kot je solvi, zato da bi zagotovili boljšo skladno za pravili enotnega trga. Ta odbor in pa Evropski parlament, ter tudi številni drugi eh, deležniki so se prav tako zauzeli za krepitev solvita. In zaradi vseh teh pozivov je komisija kot del tega svežnja sprejela akcijski načrt s tremi stebri. Torej želimo izboljšati kakovost solvita, zagotoviti želimo, da bomo dali uh, državljanom in podjetjem visoko kakovostne informacije, želimo okrepiti samo uporabo te mreže in želimo nadgraditi tudi njegovo vlogo pri eh, kazenskem pregonu. Verjetno veste, da smo imeli tudi sporočilo o izvajanju. Eh, osredotočamo se na primere, ki imajo velik gospodarski ali političen vpliv. Solvit je eden zmed tistih orodij, ki je najbolj učinkovito pri spoštovanju enotnih pravil enotnega trga na terenu. No, uh, akcijski načrt je odvisen od uspešne implementacije vseh treh inštrumentov. Pomembno je seveda, da imamo dovolj pristojnosti, da imamo dovolj osebja, prav tako pa je res, da najšipkejši člen določa uspeh celotnega omrežja. Tako da si moramo močno prizadevati za to, da bo to omrežje še bolj uspešno, kot je bilo do sedaj. Tako da toliko z moje strani, upam, da bomo dobili podporo vašega odbora pri našem akcijskem načrtu in upam, da bo s tem celoten svežen usklejevanja postal velik uspeh. Viman, em... Najlepša hvala, gospod Šviman, hvala za vse obrazložitve. Sedaj pa bi rada dala besedo obima soporočevalcema. Gospa Eva Majel je ena izmed njih. Izvolite. Najlepša hvala za besedo. Se opravičujem, da se nisem oglasila že prej. Najlepša hvala za predstavitev. Res je nujno, da zagotovimo enoten in delujoč eh, notrni trg, ki bo koristil tako podjetjem kot potrošnikom. Dva izmed najpogosteje izpostavljenih pomislekov strani deležnikov, strani predvsem podjetij, s katerimi sem bila v stikih, ki sem jih eh, tudi preučila med javnimi posvetovanji, ki so potekala glede smita, se nanašajo na nekaj vprašanj, ki bi jih rada zastavila danes. Žal bom morala oditi čez manj kot deset minut, ampak vseeno bo tu moja ekipa in na to bomo skupaj pregledali vaše odgovore. Se res opravičujem za to, ampak v istem času danes popovdan imam predviden še en dodatni sestanek. Se opravičujem. Najprej glede usmeritve. Ali bo za podjetja predrago, da bi pridobili informacije, glede katerih so prejeli zahtevo po podatkih v okviru smita? Tu se porajajo pomisliki predvsem, ko gre za MSP-je. Prav tako me zanima, kako boste s predlogom zagotovili, da informacije, ki jih zagotovijo podjetja, ne bodo uporabljene zopr podjetja. Komisija sicer eh, ve, kako zagotavljati zaupnost tovrstnih informacij, tega se zavedam, ampak nekoliko bolj me zanima, kako bodo javni organi v državah članicah zagotavljali, da zbrane informacije, ki jih bodo pridobili deloma tudi od eh, konkurentov, da ne bodo zlorabljene, da ne bo prišlo do uhajanja podatkov. Poleg tega me zanima, kakšne ukrepe je komisija sprejela do sedaj za to, da bi se odzvala na to vrstne pomisleke. Mislim, da moramo zagotoviti, da bodo evropska podjetja pripravljena podpreti komisijo pri odpravljanju ovir in bremen na enotnem trgu. Pomembno se mi zdi, da je ta predlog zelo prepričljiv za deležnike, tako da se ne bo treba posluževati različnih ukrepov, kot je naprimer naložitev sankcij v primeru, da se zagotovijo naprimer nepopolne informacije. Hvala. Eh, Eva, then... Najlepša hvala, Eva. Gospe Mici, druge poročevalke ni tu, ampak eh, gospa Jakonsari, kolikor vem, bo spregovorila o njenem imenu. Prosim. Sure. Um, PR... Najlepša hvala, predsednica. V imenu Marlene Mici bi se rada opravičila, eh, da kolegica danes ni na sestanku zaradi spremembe dnevnega eh, reda odbora IMKO. Žal ni mogla preložiti svojih predhodnih obveznosti in zato me je prosila, da v njenem imenu preberem eh, naslednje sporočilo. Gre za njene komentarje glede predloga komisije glede uredbe o vzpostavitvi enotnega digitalnega portala njene pripombe so preliminarne narave in kolegica potrebuje nekoliko več časa, da bo podrobno preučila elemente tega predloga, ampak načeloma podpira predlog komisije za to, da bi vzpostavili enotni, enotno točko vstopa v digitalni obliki, zato da bi zagotovili visoko kakovostne podatke o informacijah in postopkih eh, in da bi vzpostavili službe za pomoč in reševanje težav. Danes digitalne tehnologije spreminjajo vsakdanji način eh, življenja in eh, dela ter eh, poslovanje na splošno. Zaradi tega je popolnoma logično, da si tudi vlade prizadevajo za digitalni premik in da zagotovijo nekatere upravne postopke in informacije ter sredstva svojim državljanom v digitalni obliki. Predlog komisije upošteva vse ključne elemente akcijskega načrta za e-vlado. In mislim, da je to tisto, kar potrebujemo v današnjem digitaliziranem svetu. Države članice je treba spodbuditi k temu, da uporabijo strategije elektronske uprave in da zagotavljajo storitve javne uprave tudi v digitalni obliki. Pomemben element je tudi ta, da se potrošniki in podjetja pogosto ne zavedajo, katera pravila veljajo na njihovem področju v drugih državah članicah. Pogosto imajo težave pri iskanju in razumevanju, kakšne podatke morajo zagotoviti v primeru dela v drugi državi ali potovanja. Veliko je različnih točk za mm, stopanje v stik, različne so oblike za zagotavljanje pomoči in pogosto so uporabniki izmedeni, ker ne vedo, kam se obrniti za to, da bodo prejeli prave informacije. Preveč informacij na različnih mestih eh, privede do več ovir kot koristi. Naprimer, bili smo priča zelo velikemu številu zahtevkov po podatkih v eh, naših občinah in zaradi tega je postalo jasno, da imajo ljudje težave pri dostopanju do informacij pri enem samem okencu. Če bi imeli takšno enotno okence, bi bilo to zelo koristno za državljane. Marlen je zato vesela, da komisija poskuša poenostaviti vse različne portale, točke za dostop in spletne strani in jih združiti prek enotnega digitalnega portala, zato da bi lahko podprli zagonska podjetja in mala in srednje velika podjetja, tem jim zagotovili enotno orodje za pridobivanje informacij. Tako bo sprejemanje odločitev in sprožitev postopkov veliko lažja. Zaveda pa se, da to zahteva nekaj časa in sredstev. Marlene bi rada izpostavila nekaj točk, ki bi jih pri svojem delu rada še podrobneje preučila. Najprej, ta instrument bi moralo biti enostavno orodje za zagotavljanje jasnih informacij o vseh postopkih in formalnostih, ki so potrebne za delovanje znotraj posamezne države ali v mednarodnem kontekstu. Nikakor pa tega ne bi smeli razumeti kot orodje za nadomestitev obstoječih pravil ali postopkov na nacionalni ravni ali pa, da bi s tem zmaševali stopnjo zaščite v državah članicah. Kolegica prav tako zanima, kako se je komisija odločila za ta seznam 13 ključnih upravnih postopkov ali so te postopki že na voljo v državah članicah. Če ne, jo zanima, kaj bo treba storiti na nacionalnih ravneh, zato da se bodo ti postopki zagotovili. Komisija je predlagala tudi, da se upošteva načelo samo enkrat, once only, tako da se podatke zagotovi samo enkrat in eh, da so na to na voljo za ponovno uporabo v čezmejnih situacijah na zahtevo evropskega uporabnika. Marlene bi prav tako rada eh, več izvedla o tovrstnih načelih. Ali to na primer pomeni, da če so predloženi dokumenti v eni državi, da jih je moč ponovno uporabiti v drugi državi, brez tega, da bi morali preverjati veljavnost dokumentov. Kdo bo spremljal skladnost, kdo bo pristojen za posodabljanje zadevnih dokumentov? In ne nazadnje, komisija bo upravljala s tem urodjem. Zanima pa jo, kdo bo zagotovil, da bo izmenjava potekala na varen način, upoštevajoč načelo varstva podatka, podatkov in eh, upoštevajoč načelo sorazmernosti v nosu do evropskih državljanov. Marlene se veseli sodelovanja z poročevalci v Senci in s komisijo, ko gre za ta predlog. Hvala. Like to... Najlepša hvala. Bi še kdo želel zastaviti kakšno vprašanje? Če ne, potem dajem besedo komisiji. Najlepša hvala in najlepša hvala za zastavljeno vprašanje. Najprej bi začela z vprašanjem stroškov, predvsem stroškov za MSP-je. Jasno je, da bo prišlo do nekaterih stroškov. Ampak, kot sem dejala že prej, ker ste sploh vi pristojni za MSP-je, se zavedamo dejstva, da ne bi smeli našim podjetjem in MSP-jem naložiti nesorazmernih bremen. Zato mora biti jasno, da morajo biti te zahteve po podatkih eh, jasno usmerjene, da bo šlo tu za ad hoc eh, zahteve, ki bodo naslovljene samo tistim akterjem na trgu, od katerih pričakujemo, da bodo imeli relevantne informacije. Ne bomo pošiljali na stotine dopisov zato, da bi iskali informacije na splošno. Ne, želimo gledati po podatkih, ki, za katere predvidevamo, da so na voljo pri določenem podjetju. Zato podjetjem ne bo treba najemati zunanjih svetovalcev za odgovarjanje na zahtevke. Zahtevki bodo zelo usmerjeni, tako da bo šlo zelo, zelo konkretna vprašanja, na katere boste poslali odgovore. In eh, to bo že v samem izhodišču zmanjšalo stroške eh, za podjetja, ki bodo naslovniki zahtev po podatkih. Preden se sploh poda zahteva po podatkih, je na interni ravni, na ravni komisije, treba utemeljiti, eh, zakaj se podaja zahtevek. Tako, da bomo zelo natančno preučili, ali je zahteva primerna ali ne in ali je morda preveč obremenjujoča za podjetje ali ne. Glede MSP-ja, res je, mikropodjetja smo izuzeli, MSP-jo pa ne bi smeli izuzeti. Na MSP-je pogosto vpliva nedelovanje notranjega trga. Dober primer je recimo javni razpisni postopek. MSP naprimer v tem primeru ne želi podati informacij, zaradi tega, ker se boji, da potem zaradi neugodnih informacij morda pristanejo na črnem seznamu in nikoli več ne bodo prejeli kakšnega javnega naročila. Vseeno pa bi, bi nam njihove informacije lahko pomagale ugotoviti, kje se je na trgu zlomilo in eh, zato bi lahko argumentirali naše stališče v postopku ugotavljanja kršitev določene države članice. Glede zaupnosti podatkov podatkov ne bomo objavljali javnosti. Kot rečeno, jasno je, da gre tu za poslovne skrivnosti in zahteve glede varovanja poslovnih skrivnosti je treba na tem mestu spoštovati. Pri izvrševanju konkurenčnega prava smo že uporabljali takšna pooblastila za zbiranje podatkov in Ta pooblastila smo uporabili takrat, ko je bilo to res nujno, pri tem pa ni prišlo do nekakršne kršitve varstva podatkov in mislim, da imamo zelo dobre rezultate vseh teh letih pri varovanju podatkov. Če podjetje zagotovi informacije, ki so označene kot zaupno, je to tudi jasen znak za nas, da jih ne moramo uporabiti kjerkoli druge. Poslovno občutljivih podatkov ne moremo razširjati, ker eh, bi s tem omajali tudi ugled komisije in to bi seboj potegnila tudi finančno tveganje. Lahko bi nas tožili in naložili finančne sankcije, tako da tu obstaja tveganje tudi za nas in eh, radi bi se jim izognili. Naj vas pomirim, da smo o tem podrobno razmišljali. Razmi Uporabili smo tudi izkušnje iz drugih področji in jih prevedli v to urodje zaradi tega, ker se zelo dobro zavedamo vseh težav, do katerih bi lahko prišlo, če ne bomo rokovali preudarjeno. Potem vesela sem bila podpore, ki jo je bilo slišati od gospe Mici. Vesela sem, da nasplošno pozdravlja naš predlog glede enotnega digitalnega portala. Jasno mora biti, da je ta enotni digitalni portal enotna točka za dostop. Postopki, ki jih združuje, pa so na to različni. Na voljo pa morate imeti eno samo točko, na kateri dostopate do vseh potrebnih informacij. Tako da ugotovite, kakšne so možnosti za vstop na enotni trg. Mislim, da je to tisto, če se trenutno nimamo na voljo. Informacije so sicer razpoložljive, ljudje pa jih ne morejo najti. Zato bi radi s tem portalom spodbudili čez eh, mejne postopke, tako da bi lahko izkoristili prednosti enotnega trga in predstavili prednosti našim eh, državljanom in podjetjem. Želeli smo, da bi bil ta portal čim enostavnejši. To je bila ena izmed eh, glavnih nalog. Prek digitalnega portala pa bi okrepili tudi EU pravo. Prek uvedbe enotnega digitalnega portala bomo nekatere države članice pozvali, da sprejmejo ukrepe EU uprave tam, kjer jih še ni. Tako bi, mi, tako bi olajšali delovanje ne samo na mednarodni ravni, temveč tudi na interni ravni, na ravni države članice in na ravni posameznih regij. Tako bomo pozvali države članice, da zagotovijo napredek v čezmejni situaciji in tudi na interni ravni. Mislim, da bomo s tem res izboljšali delovanje naših uprav. Potem načelo samo enkrat. Res bi bilo nesmiselno, če bi morali informacije zagotavljati večkrat, ko pa so na nekem mestu, recimo že na voljo. Je pa res, da to s seboj lahko prinese nekatere tehnične težave. Če so nekateri postopki že vzpostavljeni, seveda lahko pride do mm, težav, ker eh, se ne želimo odmakniti od mm, recimo že tako dobrih eh, ureditev, ki pa bi jih radi poenotili. Zato smo sprožili pilotni projekt, ki upošteva načelo samo enkrat in upam, da bomo s tem prepričali tudi tiste, ki zaenkrat še ne potrebujejo podpirajo te zamisli, kajti naš eh, namen je, da služimo našim državljanom, našim podjetjem. Tako upam, da sem s tem odgovorila na vaše vprašanja. Vsekakor pa smo vam vedno na voljo za dodatne informacije. Vedno lahko razjasnimo nejasne elemente, če je to potrebno. Hvala. Če imam, um, Najlepša hvala, gospa Švejman. Mislim, da na danjih vprašanj ni, tako da bi se vam rada zahvalila za to, da ste danes obiskali naš odbor in da ste podali predstavitev o svežnju o skladnosti. Najlepša hvala za to. Sedaj pa gremo lahko na naslednjo točko. Če je poročevalec prisoten. Morda bi bilo dobro, da še nekoliko počakamo, preden se nam pridruži gospa Weidenholzer ali gospod Weidenholzer ali pa gospa Gepard. Tako da predlagam, da si za nekaj minut vzamemo odmor. In nadaljevali bomo ob 16.45. Okay, uh, I think we can um, start again um, or continue. Um, Mislim, da sedaj lahko nadaljujemo zadnjo točko na dnevnem redu. Gre za obravnavo osnutka mnenja o akcijskem načrtu o maloprodajnih finančnih storitvah. In glede na to, da gospoda Weidenholzerja ni tu, bo v imenu SND kolegica spregovorila v njegovem imenu. Najlepša hvala, predsednica. Eh, gospod Weidenholzer je moral v zadnji minuti se odzvati na neko drugo nujno potrebo, tako da bom preprosto prebrala dopis, ki mi ga je posredoval. Gre za njegov osnutek mnenja glede akcijskega načrta o maloprodajnih finančnih storitvah. Kolega se zahvaljuje komisiji za predlog o akcijskem načrtu o maloprodajnih finančnih storitvah. Akcijski načrt, ki ga predlaga komisija, odraža številne točke, ki jih je parlament eh, podal pri odzivu v resoluciji na podlagi zelene knjige in ko je na to temo pripravil tudi resolucijo. Gre recimo za transparentnost pri, stojmi, pri pretvorbah valut, gre tudi za zavarovanje vozil in za elemente, ki se nanašajo na elektronski podpis. Pri tem predlogu bi lahko kot parlament bili bolj specifični pri spremljanju trenutne situacije. Pri pristojbinah, ki jih zaračunavajo za finančne, finančni instituti, bi morali zagotoviti bolj pregledne informacije o pristojbinah, zato da bi potrošnik lahko izbral pravega ponudnika. Prav tako bi morali imeti na voljo referenčno pretvorbeno stopnjo, tako da bi lahko potrošnik ocenil, kako ugodne so posamezne storitve pri pretvorbi valut. Elektronski podpis lahko uporabimo za lažje opravljanje transakcij, vendar samo v primeru, če je sam sistem tudi varen in prepričuje, krajo elektronskega podpisa. Prav tako uvedba elektronskega podpisa ne bi smela privesti do, do tega, da bi diskriminirali osebe, ki niso zmožne ali pripravljene uporabljati elektronskega podpisa. Mnenje, ki sem ga pripravil, je zelo kratko zaradi formalnih eh, omejitev in do 29. junija ga lahko dopolnimo s predlogi sprememb na to lahko po poletnem odmoru glasujemo o osnutku mnenja. Veselim se že s poročevalci v senci in uh, upam, da bomo lahko s tem osnutkom mnenja še dodatno podarili pogled odbora za notranji trg in varstva potrošnikov na to vprašanje. Hvala. Najlepša hvala, gospa Evelin, da ste spregovorili v imenu kolega Weidenholzerja. Zanima me, ali bi še to želel besedo.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 Zelo natančno smo preučili njegov osnutek mnenja in veseli smo, da lahko razpravljamo o morebitni harmonizaciji maloprodajnih finančnih storitev. Naše stališče pa je, da bi najprej morali preučiti, kako so regulirane maloprodajne finančne storitve prek nacionalne zakonodaje. Tako bi lahko ugotovili, ali prihaja do težav zaradi nacionalnih pravil. Šele na to bi morali preučiti in razpravljati o tem, kako bi lahko to urejali prek sekundarne zakonodaje Evropske unije. In šele na to bi lahko začeli razmišljati, ali je treba sprejeti zakonodajni akt Evropske unije na tem področju. Zaradi tega Nismo najbolj naklonjeni temu, da bi se sprejel zakonodajni akt, direktiva ali pa uredba, ki bi lahko negativno vplivala na nacionalne zakonodaje. Tako da bi morali najprej preveriti, ali prihaja do težav na nacionalni ravni in šele na to bi morali razmišljati o evropski zakonodaji. V vsakem primeru bi radi upoštevali kulturne, družbene in tudi druge razlike, ki obstajajo na različnih nacionalnih trgih. Ne bi rad, da bi prek evropske uredbe oziroma prek evropskih aktov odpravili takšne razlike. Najprej bi torej radi ugotovili, ali obstaja potreba po sprejetju novih zakonodajnih aktov in eh, na katerih področjih bi morali predeti nove zakonodajne akte. Uh, Pri sprejetju morebitnih zakonodajnih aktov pa bi morali upoštevati načelo subsidijarnosti. Imel pa bi še nekaj pripomp na samo snutek mnenja, pa glede na to, da pripravljalca trenutno ni z nami, mislim, da ni treba, da se spustimo čisto vse podrobnosti. Tako da se veselim nadaljnih razprav s pripravljalcem mnenja. Nekaj elementov bi bilo še treba razjasniti, ampak tu gre za manjše podrobnosti za redakcijske predloge gre naprimer v tretji točki, ki se nanaša na plačilne transakcije, ki govori o neutralni referenčni obresti meri, ki bi jo pripravil akter, ki ni povezan s trgom. Tu nas zanima, kdo naj bi bil ta akter ne bi radi, da bi tu šlo za regulacijo na ravni uprav ali pa na ravni Evropske unije. In še peto točko bi izpostavil, ki govori o možnosti certificiranja. Mi smo bili proti vzpostavitvi sistemov obveznega certificiranja. Zato bi morali pojasniti, ali morda pripravljalec mnenja res tu ima v mislih eh, uvedbo prostevalnega sistema certificiranja. Pozdravljam pa šesto točko glede elektronskega podpisa. Radi bi spodbojali uporabo elektronskega podpisa, vendar pa bi se obene morali zavedati, da bi lahko v nekaterih primerjih prišlo do kraje identitete. Zato bi morali najprej zagotoviti, da je ta instrument varen. Tako, pripravljeni smo na nadaljne razprave z pripravljalcem mnenja in mislim, da bomo šli v isto smer. Hvala. Thank you uh, very much, Mr. Proposer. There was some slowing down with the, with the translation. Najlepša hvala. Vidim, da še nekdo želi besedo. Izvolite. Madam Chair. Najlepša hvala predsednica. V imenu Alde bi podal samo nekaj pripomb. Ampak najprej bi vam raz eh, čestital o prvem dnevu predsedovanja in upam, da ne bodo vsi vaši dnevi predsedovanja tako zelo dolgi, kot je bil današnji. Najlepša hvala pripravljavcu mnenja. Res se mi zdi škoda, da ga trenutno ni z nami, ker bi bilo dobro, da bi prejeli nekaj dodatnih pojasnil. Kolega je že povprašal po tem, ali prihaja do težav pri maloprodajnih finančnih storitvah. In lahko mu zagotovim, da so. Veliko težav smo opazili. 92 odstotkov evropskih državljanov nima dostopa do nobenih uh, instrumentov ali pa uh, podrobnih informacij glede poslovanja z drugimi bančnimi institucijami v, v drugih državah članicah. Več kot 20 odstotkov tistih, ki so se odzvali na anketo, so dejali, da so naključno izbrali ponudnika bančnih eh, storitev v drugi državi članici. Pri zavarovanju je to storil samo eden od 20, kar kaže na to, Eh, da enotni trg na področju finančnih storitev še ni bil vzpostavljen, da ni prišlo do premika naprej. In tu s tem je povezano tudi splošno mnenje. Če nekdo odpre bančni račun v drugi državi članici, bo obravnavan kot eh, morebitni storilec kaznivega dejavnja. Če imam bančni račun v neki drugi državi, bodo ljudje mislili, da je to nekoliko nenavadno, sumljivo. Tako da tudi splošno mnenje včasih ne podpira zakonodaje, ki je predlagamo. Tako da tu vidimo pravo potrebo potem, da ukrepamo. Pozdravljamo akcijski načrt, ki ga predlaga komisija in eh, tu bi radi izpostavili nekaj točk. Najprej konec teritorijalnih omejitev. O tem govorijo tudi drugi odbori. To močno podpiramo. Menimo, da je treba čim prej sprejeti odločitve v medinstitucionalnih pogovorih. Pozivamo vse države članice in estonsko predsedstvo, da bodo tu sprejeli dokončno kon odločitev. Glede transparentnosti pristojbin v čezmejnih transakcijah. Zadeve so res nepregledane pri premiku iz belgijskega na švedski račun ali pa obratno, dejansko pogosto ne vem, kakšni so stroški za takšne čezmejne transakcije. Ne vem, ali je neumno opraviti takšno transakcijo ali ne. Sam opravim takšno transakcijo, ker si to lahko privoščim, ampak. Uh, zadeve je treba spremeniti, ne moremo kar eh, na pamet izvajati transakcije. Včasih banka vpraša, ali želite izvesti transakcijo in sprejmete stroške in eh, pogosto kliknem gumb da, obenem pa sploh ne vem, kakšni stroški so, kar je res neverjetno. Radi bi, da se to najprej izvede na nacionalni ravni, na to pa še na evropski. Glede olajšanja premika na drugega ponudnika plačilnih storitev. Tu bi radi olajšali situacijo za potrošnika, sicer direktiva o plačilnih storitvah to že predvideva, ampak zadeve še niso popolnoma jasne. Glede bančnih storitev, tu vidimo, da pri čezmejnih transakcijah pogosto prihaja do omejitev pri uporabi elektronske identifikacije. Tako da podpiram to pobudo. Rad bi, da komisija tu sprejme nadaljne ukrepe. Lahko bi oblikovala vse evropsko elektronsko identifikacijo, ki bi jo lahko uporabljali vsi evropski državljani, ko bodo dostopali do storitev. Veselim pa se že nadaljne razprave s kolegi iz drugih političnih skupin in v skladu s pravkar podaljnimi pripombami bomo oblikovali tudi predloge sprememb. Hvala lepa. Mislim, da nišče več ne že besede. Evelin, se želite odzvati? Oziroma komisija še prej. Gospod Jacobs, komisija, prosim, beseda je vaša. Hvala, mislim, da sem lahko zelo kratek. Kajti, mislim, da podpirate akcijski načrt, bolj ali manj. No, bomo raziskovali določene ukrepe, bomo začeli posvetovanje, naprimer o tem, kako zmanjšati stroške čezmenih transakcij in pa kako poskrbi za to, da bo menjava valut bolj pregledna. Menjalni tečaj mislim, da bi lahko bolje uh, določeni. Potem obire za čezmejno zagotavljanje storitev tudi tukaj stvari proučujemo. Vem, da ni veliko čezmene trgovine s finančnimi storitvami in v veliki meri je to povezano tudi z različnimi kulturami, torej tudi v okviru varstva potrošnikov se stvari razlikujejo po državah. Bomo sodelovali z državami članicami in pa z vsemi zainteresiranimi stranmi, tako da bi proučili ta pravila, ki so lahko ovira Prav tako bomo poskušali ohraniti visoko stopno varstva potrošnikov. Torej ne gre za to, da bi te standarde zmanjšali in ogrozili. Potem še par drugih vprašanj. No, marsika je že vključeno v akcijski načrt, kot je primer e-identiteta. Sveda pozdravljamo podporo za te napovedane ukrepe iz akcijskega načrta, In če se vam zdi, da bi morali biti bolj veliko potezni, bomo to poskušali upoštevati. Torej, kaj se dejansko lahko stori, to je že drugo vprašanje. Potem časovnica za ta akcijski načrt je približno dve leti, kot ste morda že videli na seznamu ukrepov. Torej, ne bomo prišli do neke končne rešitve, ne bomo v celoti uh, imeli notranjega trga. Uh, za finančne storitve, ampak mislim, da lahko naredimo kar nekaj znatnih korakov naprej v tej smeri. Hvala. Hvala, gospod Džekov, prišli nekaj končnih pripomp. Evelyn Giffard iz SND, prosim. Er Najlepša hvala. Kolego Weidenholzerju je res žal, da danes ne more biti z nami. Zelo resno jemlje svoje delo, ampak danes res pač ni šlo drugače. Za naš odbor je zelo pomembno področje varstva potrošnikov. Odbor za gospodarstvo se ukvarja z ekonomskimi vprašanji, z denarnimi transakcijami in podobnim. Vedno znova pa smo ugotovili, da ne upoštevajo enakomerno tudi z vidika varstva potrošnikov tako da bi ga morali izpostaviti mi. Kolega iz Alde je dejal, da pogosto, ko izvajamo transakcije, ne vemo, kakšni so menjalni tečaji ali pa stroški. Vemo, da bi bilo vse enostavno, če bi vse države v Evropski uniji imele evro, ampak žal ni tako. In če nekdo, ki nima na voljo veliko sredstev, enkrat v dveh ali treh letih eh, odide na počitnice in bi rad eh, najel avtomobil, bi moral vedeti, kako je z menjalnim tečajem, ali ga bo storitev stala več, ali je kriva moja banka ali banka v drugi državi članici moram imeti možnost, da ocenim situacijo in uh, ugotovim, ali si lahko neko storitev privoščim ali ne. Tako bo potrošnik imel možnost izbire. Trenutno je pogosto nima in to so tista vprašanja, v katere se spuščamo mi. Glede zastavljenih vprašanj eh, naj povem, da ne morem podati mm, odgovorov, ker eh, je bila moja naloga samo, da preberem eh, besedilo, ki mi ga je podal gospod Weidenholzer. Sem pa si zabeležila vsa vaša vprašanja in prepričana sem, da bo v nadaljni razpravi med poročevalci v senci lahko odgovoril na vsa vaša vprašanja. Hvala. Thank you very much. Uh... Hvala, Evelyn. Mislim, da lahko zaključimo s tem sestankom. Torej, smo zaključili s to točko. In še nekaj, hvala lepa, Suzana. Rok za vložitev predloga sprememb za mnenje je 29. juni. Torej, ste vabljeni, da pošljete svoje predloge sprememb. Torej, s temi besedami pa bi rada zaključila naš sestanek za danes. Torej, hvala pa domačem za dobro plano delo. Hvala lepo vsem in hvala sekretarijatu. In sedaj bomo še imeli sestanek koordinatorov čez pol ure. Hvala.